Okay, very well. Thank you for. Hvala. Začeli bomo. Najprej točka ena. Sprejetje dnevnega reda. Dragi prijatelji, sedite, prosim. Res moramo začeti. Če ni pripomb, bomo osnutek dnevnega reda sprejeli. Sporočila predsednika. Najprej, kar zadeva prenos po spletu. Opozarjam vas, da se zasedanje prenaša preko spleta. Aplikacija e-meeting je na voljo poslancem in osebju. Vsi lahko do dokumentov za to sejo dostopate preko spleta. 11.3, sprejeti zapisnik 11. septembra 2017, če do konca seje ne bo ugovorov, bo zapisnik sprejet. Zdaj pa bomo začeli s glasovanjem. Glasovali bomo o upravljanju energetske unije. To je poročilo Rivasi Turmes. Tukaj so poslanci dveh odborov, ITRE in ENVI, skupaj ste delali na tem dosjeju o energetski uniji. Hvala vsem za dobro sodelovanje. Še posebej želim izpostaviti gospoda Buska in gospoda Turmesa ter gospod Rivazi. Zdaj pa vabim gospoda Hekeja, da tudi on kaj pove. Dobro jutro. Najprej želim povedati, da je gospod Buzek zbolel. Prepričan sem, da lahko v imenu vseh nas njemu posredujem želje k čimprejšnjemu okrevanju. To je zelo pomemben dosje. Gre za obnovljive vire energije in za direktivo o energetski učinkovitosti. 28. novembra smo o tem glasovali v odboru ITRE. 1700 predlogov sprememb je bilo vloženih predlogu komisije in seveda bo obdelava vsega skupaj trajala zelo dolgo, to bo velik napor in veliko dela bomo morali uložiti v to, kajti ta dosje je povezan s številnimi drugimi vprašanji in dosjeji. Hvala poročevalcema, poročevalcem v senci in tudi obema predsednikoma odborov. Vsi mislim, da smo zelo dobro sodelovali v tem procesu. Hvala, hvala lepa. Hvala zdaj bomo začeli glasovati. Vsi, ki še ne sedite, lepo prosim, da čim prej sedete. 20 sekund dobite. In v meantime, push your cards in. Pripravite se na glasovanje, lepo prosim. Pripravite glasovalne kartice upam, da ste pripravljeni, kaj ti čaka nas res, res veliko dela. Prav, brez milosti začenjamo. Predlog spremembe 200. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 201. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa prvi preizkus. Kompromis ena. Kdo je za? Proti. Bo vzdržani. Sprejeto. Na strani 4, 4, 8, 4, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav, preverjamo, predvidevam, da bo glasovanje res napeto. Konec glasovanja. Sprijeto. spremembe 46, kdo je za, proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 47. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? 501. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? 48. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, preverjamo. As you wish. <laughs> Vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Prav. Želeli ste preveriti, ali je res sprejeto. Hvala. 49, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 509, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 510, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tristrana in petdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petsto dvanajst, kdo je za, proti, to bomo preverili. Glasujemo. And vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3a. To bomo izvedli kar elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 3D. Še enkrat, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 516, kdo je za? 516, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Prav, preverjamo. Konec glasovanja. Prav imate zavrnjeno. identična predloga spremembe, 50 in 517, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, ni problema, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tokrat sem imel prav. 518. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tako ali tako boste prosili za preverjanje, zato bomo kar preverili. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 519, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 519. Torej, kdo je za? 519, kdo je za? Dignite roke. Proti. Sprijeto. Ne, preverjamo. Prav bomo preverili čisto vse. Glasujemo. <clears throat> Konec glasovanja. Sprejeto. 520, kdo je za? Dvignite roke. Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Prav preverjamo. Vote is now closed. Konec glasovanja. Enaka večina. Dobro. Kompromis 2a. To bomo izvedli kar elektronsko. Glasujemo torej. 2A, ok, I, I close. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11 na strani 12. kdo je za? Kompromis 11. Dvignite roke, kdo je za? Prvo ti, vzdržani, sprejeto. Ampak verjetno želite preveriti. Prav preverjamo. I can close the vote. Konec glasovanja. Imel sem prav, sprejeto. Stran 16, kompromis 4. Kdo je za? Dvignite roke, prosim. Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. kompromis 5a elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. stran 24, 6, 43. 643, torej kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6a, elektronsko glasujemo. I close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Na strani 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 8 kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9 na strani 34, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 751. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Ok, very well, let's check it. Prav, preverjamo. I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 752, kdo je za? proti vzdržani zavrnjeno 753 do je za proti vzdržani zavrnjeno. Prav, bomo preverili. Close? Yes, rejected zavrnjeno. 754, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. 755, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 756 to je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 757 to je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 758 to je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 26 agri, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržan je zavrnjeno, 759, to je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 760, to je za, proti, vzdržan je sprejeto, 761, to je za, proti, vzdržan je, to bomo preverili. is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 762 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 764 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 765 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 766 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 767 do je za, proti vzdržanje sprejeto. Prav preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. stran 39, predlog spremembe 787, 787, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 789, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedemsto devetinosemdeset, preverjamo. Klaus? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 790 in 91, kdo je za? Dvignite roke, prosim. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 792, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 793, kdo je za? Proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 794, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 795, to je za, v dveh delih, prvi del, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, A, je brezpredmeten. Prav. Petsto trinajst in sedemsto šestindevetdeset osvežnik, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis deset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 803, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 805, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Opposed? Konec glasovanja. Sprejeto. 91, to je za. Proti. Vzdržani. Rekel bi sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. Kolegice in kolegi, vem, da ste otrujeni, bliža se božični čas, ampak prosim, dvigajte roke, ker je sicer težko ugotoviti, kakšne so večine. Dobro, 811. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Ne, bomo preverili. Prav preverjamo. and what is closed. <laughs> Konec glasovanja. Zavrnjeno. 92. Kdo je za? Dignite roke proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 812. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 813, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 814, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 815 je brezpredmeten. 816. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Klauzvold. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Prav, preverjamo. Antwort is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 817, kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Osemsto osemnajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osemsto devetnajst, kdo je za, proti, vzdržani vzdržane, sprejeto. Prav, preverjamo. Close. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Agri 28, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 821, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Osemsto dvaintrideset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, petindevetdeset, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Close the votes. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Na strani 50 imamo kompromis 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Stran 52, kompromis 14. Kdo je za? Dvignite roke. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, bomo preverili. Glasujemo. What is close now? Konec glasovanja. Sprejeto. 885 do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili, zato ker z levice nisem videl strani, prav bomo preverili. Glasujemo. Hvala lepa. 885 torej. Konec glasovanja. Zato sem to preverjal. Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis 15. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. <laughs> no, I don't think we have to check this. Tega ne bo treba preveriti. Predvsej jasno bilo, prijatelj moj, moj kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržane. To pa bomo elektronsko preverili. konec glasovanja? Nažalost, bilo sprejeto. Devetsto sedem in osemindvajset skupaj, za proti, vzdržanje, zavrnjeno. Devet, dva, devet, za proti, vzdržanje, zavrnjeno. Sto sedemnajst, za proti, vzdržanje, sprejeto. Želite preveriti? Vrej, da bomo pa preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 935 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 100. 18 in 930 skupaj za proti vzdržane. V redu bomo preverili. Closed and was adopted 931. V redu um, eh, sprejeta torej 139 eh, za proti vzdržani sprejeta. Želite preveriti? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 934. Za. Proti. Zdržani. Moram preveriti. Closed. Konec glasovanja. Konec. Sprejeto. 932, uh, 33 je brez predmeta, sedaj pa 936 in 37 skupaj za, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrano. 933 za proti vzdržane. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Kje smo sedaj? Sto dvajset in pa štiriinštirideset skupaj. Kdo je za? Torej, še enkrat, kdo je za 120 in 944 proti, vzdržanje moramo preveriti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No okay. Fine. So then all block all no big block falls and we jump to fitness vision je brezpredmeten. Sedaj gremo na stran 61. Bom počakal par sekund. 974. Uh, Posled Gebrandi Federli. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 900. 976 za, proti vzdržane, zavrnen. 977 za, proti vzdržane, zavrnen. 978 za, proti vzdržane, sprejeto. 980 za, proti vzdržane, zavrnen kompromis 17 za proti vzdržanje. Bilo je sprejeto, se mi zdi, ampak v redu bomo pa preverili. Klaus. Konec glasovanja. Ja, sedaj pa kompromis 18a in b. Elektronsko glasujemo. Najprej kompromis 18a. Elektronsko glasujemo. To je na strani 62. Veste, kje ste? Torej, 18a elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa naslednji brezpredmeten, gremo pa na stran 68. Ena nič tri osem, amadma ena nič tri osem na strani osemšestdeset torej ima 1038. Smo tu? Kdo je za? Proti? Vzdržani bo treba preveriti. Ste vsi glasovali? Pohitite. konec glasovanja in je zavrano. Sedaj pa eno nič 4-3 za proti vzdržanje zavrn eno nič 4-4. Ne, tistega prej pa res ne bomo preverili, jasno bilo. Torej, 1044, um, kdo je za proti Eh, vzdržani, zavrno. Kompromis 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20. To je na strani 71, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za proti vzdržanju sprejeto, ampak želite preveriti, da bo zanesljivo, torej elektronsko preverimo. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. Sedaj pa bomo skočili na stran 75, kompromis 23, kdo je za. Proti. Stržani. Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. kar pomeni, da gremo skozi te torej, um, 1 na nič 6. Na strani 75 smo. Torej, 1106. Sedaj bomo glasovali o kompromisu 23. Torej, najprej 1 na nič 6 za, proti, vzdržanje, zavrno. Želite preveriti? V redu bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrano. 1107 za proti zdržanje. Torej isto kot prej. Zavrano. Kompromis 24. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. kompromis 25 za proti vzdržanje sprejeto. Hvala za odlično sodelovanje eh, za prvo polovico, sedaj pa predam kolego, kolegu iz ITRE besedo. V redu kompromis 26. Eh, Kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. Kompromis 27. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto? Očitno sprejeto. Kompromis 28. Za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto? Kompromis 29. Za? 29. Uh, eh, za? Proti? vzdržane sprejeto. Sedaj pa 1.2.4. Ehm, kdo je za, proti, vzdržane, zavrno. Sedaj je predlog 163 za, proti, vzdržane. Mislim, da je sprejeto. Bomo preverili, v redu, prav. Konec glasovanja. Sprejeto. 1, 2, 0, 7. Za, proti, vzdržane, zavrano. 1, 2, 0, 8. Za, proti, vzdržane. Mislim, da bo treba preveriti. Torej, 1, 2, 0, 8. Eh, elektronsko glasujemo, konec glasovanja, zavrano. Sedaj pa 39, to je za, proti, zdržanje, zavrano. Bo treba preveriti v redu. Torej, 39 glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Predlog 1210 eh, za proti vzdržanje sprejeto. Uh, 1, 2, 1, 1 za proti vzdržanje zavrjeno. Želite preveriti? V redu, torej um, ena, dva, ena, ena. Glasujemo. Kaj je narobe? Konec glasovanja. Zavrano. Sedaj pa torej 164.212 skupaj. Za, proti, vzdržanje. Mislim, da bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj je predlog 1213 eh, za, proti, vzdržani. Mislim, da bo treba preveriti. Oziroma um, na 1213 moramo biti. Kdo je za, torej 1913, proti? Vzdržane, mislim, da bo treba preveriti. Torej, 1213 elektronsko glasoma. Konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj pa 1214 za, proti, vzdržane, zavrnen. 2215 za proti vzdržane zavarane. Predlog spremembe 1223 za proti bomo preverili elektronsko glasovanje. The electronic vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 1221 proti vzdržanje. Tudi to bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zapračujem. 1222 za. Proti vzdržane. Zavrano. 1224 za, proti vzdržane. Tudi to je zavrano. 40 za, proti vzdržane. Zavrano. 41 za, proti vzdržane. Zavrnen. V redu, bomo preverili 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. V redu. Sedaj pa 1225 za. Proti. Vzdržani zavrjeno. 42 za. Proti. Vzdržani zavrjeno. Predlog spremembe 1226 za. Proti vzdržani, zavrn. Naslednja stran, predlog 1249 za, proti, vzdržani, zavrno. Sedaj pa usvežno. 168, 1256, 57 za, proti, vzdržani. Mislim, da bo treba to preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 168 in 100.261. Ta dva sta um, identična, torej kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1265 za, proti. Vsako zdržanje je zavrano. 1266 za, proti zdržanje. Tudi to je zavrano. 1276 za, proti zdržanje. Zavrano. 1268 za, proti zdržanje. Zavrano. 169 za, proti zdržanje. Zavrano bomo preverili. Torej 169 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 1271, 72, 73, 74, vse skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrno. 1275 za. Proti. Zdržani. Zavrano. Sedaj pa kompromis 30. Za. Proti. Zdržani. Mislim, da bo treba to elektronsko preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis 31a. Kdo je za? Proti. Zdržane. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eno štirni čest. Naslednji predlog spremembe, ki je na strani 102, torej kar veliko strani morate preleteti. Kot rečeno, um, 146. Kdo je za, proti, vzdržani? Mislim, da bo treba preveriti, torej 1406 preverjamo. Kolej glasovanja. Zavrno. Kompromis 32 za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa naprej. Predlog 1437 na strani 105 v mojem dokumentu. Kdo je za proti vzdržanje zavrno? 1438 za, za proti vzdržanje zavrno. 1439 za, proti, vzdržane, zavrno, 1440 za, proti, vzdržane, zavrno, 1441 za, proti, zavrno, torej, vzdržane, še enkrat, 1441 za, 1441 za, proti zdržane zavrno. Sprejeto oziroma sprejeto je. Bomo raje elektronsko preverili, da bo bolj eh, zanesljivo. 1441. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tisoč štiristo petinštirideset za, proti vzdržani. Bomo preverili. Torej, 1445 za, proti, torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrljeno. Sedaj pa osvežno. 186, 1444 uh, in 49, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1443 za, proti, vzdržani, sprejeto, jasno sprejeto. Želite preveriti? Torej, 1443, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 1446 za, proti vzdržane bomo preverili. Torej še enkrat 1446, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 189 za, proti vzdržani zavrnjen. 1447, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto, 187 za, proti, vzdržane, sprejeto, zavrnjeno, se upravlja predsednik. Vzumane, bomo preverili raje, um, glasujemo. 187. Electronic vote is open. Electronic vote is closed. Konec glasovanja. Zavrano. Kompromis 33 za, proti vzdržane sprejeto. Kompromis 34 za, proti vzdržane sprejeto. Kompromis 35 za, proti vzdržane sprejeto kompromis 36 za, proti, vzdržani sprejeto, 37 za, proti, vzdržani sprejeto, sedaj pa, predlog spremembe 1.4.6.8 za, proti, vzdržani zavrjeno, kompromis 38 za, proti, vzdržani sprejeto, 37 za, 39 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 40 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog um, 1482 in 84 skupaj. Za, proti vzdržani zavrljeno. 1483 za, proti vzdržani zavrljeno predlog 197 eh, za, proti vzdržane. Mislim, da bo treba to preveriti. Elektronsko glasujemo 197. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1485 za proti vzdržanje zavrnjeno. Želite preveriti? V redu, prav. Torej, 1485 za, torej glasoval. Konec glasovanja. In je sprejeto. V redu. Kompromis 41. Najbolje, da kar tako elektronsko preverimo, kajti pogosto moramo to storiti v vsakem primeru. Torej, glasujemo kar elektronsko 41. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 42. Ponovno. Elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 43. Oziroma, ne, še prej. 1492. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto, želite preveriti? Torej, še enkrat 1492. Eh, Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1494 za, proti, vzdržane, sprejeto, kompromis 43, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tisoč štiristo petindevetdeset, to je za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. 1496 za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Kompromis 48, kar elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še en skok. Thank you. predlog. 1522, to je na strani 114, torej 1522, to je za. Proti. Zdržani. Zavrna. Oziroma ne, bomo preverili. Torej, 1522 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrano. 1523, kdo je za, proti, vzdržane, zavrano. 1523, elektronsko glasujemo, konec glasovanja. Mhm. Kompromis 49 zvonko elektronsko razstavljanje. Uh, torej, konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 50. Bomo kar tako elektronsko glasovali, ker je zid ponovadi tesen. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 51 ponovno bomo kar elektronsko glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejeto. Kompromis 52, Kompromis 52 elektronsko, glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 1582, to je na strani 120, kdo je za? Proti? Bomo preverili predlog spremembe 1582, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej nekaj strani naprej, 1586, stran 124. 1586. Samo ta 1586. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili, nisem prepričan. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 1624 in 1625, ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. V teh dveh amantmajih glasujemo elektronsko. 1624-1625, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri kompromisu 53, bomo kar elektronsko glasovali. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 1633, kdo je za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 1634, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Pa bi radi preverili prav. Preverjamo 1634, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1636, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1637 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1638 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Um, glasujemo 1638 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 1639 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1640 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasujemo o 1640. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 1645, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, spet ni bilo jasno. Elektronsko glasujemo o 1645, konec glasovanja. Zavrnjeno. 1647 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili, če želite. 1647 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1646 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1648 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 1649 za, proti, vzdržani, tega bi pa rad preveril, ker je bilo zelo tesno. 1649 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1650, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1651 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1652 in 1653 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili prav. 1652 in 53 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1654 in 55, kdo je za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Glasujemo o 1654 in 55 skupaj. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1657, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1656 za proti, vzdržani. To moramo tudi preveriti. Elektronsko glasujemo od 1656. Konec glasovanja. Sprejeto. 1659. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno želite preveriti prvi del 1659, elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro, da smo preverili, ker je bilo zelo natesno. Zdaj pa drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1660, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 1661 za, proti, vzdržani. Preveriti bo treba. 1661 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis 44 bomo začeli kar elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj gremo naprej na kompromis 45 na naslednji strani. Bomo tudi elektronsko glasovali, kar glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 1678 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1679 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1680 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1681 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1682 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 46 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1686 in 87 skupaj za proti vzdržani zavrnjeno. 1688 in 89 skupaj in še 61. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1691 in 62. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1693 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko, predlog spremenjen 1693, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predsedujoči se upravičuje. 1694 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 47, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1692. 99, 1699 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 1700 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej na uvodno izjavo 218 in Agri 2 skupaj. Kdo je za? Proti? E, zavrnjeno. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 219. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Kompromis 55 za, proti, zdržani, sprejeto. Vodna izjava 227, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 za, proti, eh, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 56 za proti, vzdržani sprejeto, 240 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 57 za, proti, vzdržani sprejeto, 247 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 58 za, proti, vzdržani sprejeto. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 262 za, proti, vzdržani. Tega bi rad preveril. 262. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 59, elektronsko prosim, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za, proti, vzdržani? Preveriti moramo, oprostite, glasujemo o vodni izjavi 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja stran 268 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 269 za. Želite, da preverimo prejšnjega? 268 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 269 za. Nobenih rok ne vidim proti. A, zato nisem prej videl rok, ker ste vsi proti zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Najprej vzdržani in zavrnjeno. Kompromis 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 61, tega bomo elektronsko, uh, o tem bomo elektronsko glasovali, kar glasujte, konec glasovanja. zavrnjeno. Zavrnjeno. Tako da moramo vse po vrsti 277, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 283 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Ne. 284 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, jasno je bilo. Kompromis 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 289 za, proti, vzdržani, sprejeto moramo preveriti 289 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 63. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 64 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 297 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 66, o tem bomo glasovali elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri kompromisu 67. Ne, predsedujoči se popravlja. Urna izjava 308. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. 308 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 67 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 68 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 69 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 70 za proti vzdržani sprejeto. 339 skupaj z Agri 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 341 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 341. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 348 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Kompromis 72, elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo devetinšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tristo sedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis štiriinsedemdeset, elektronsko prosim, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri kompromisu 75, to je na strani 148. Kompromis 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 389 za, proti, eh, zavrnjeno. 26 za sproti vzdržani. Tega bi pa rad preveril, ni bilo jasno. Glasujemo o prilogu spremembe 26. Konec glasovanja. Sprejeto. 391 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 76, elektronsko bomo glasovali, kar glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 392, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 393 in agri 10 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 395 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 396 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 77 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa smo pri predlogu spremembe 404 na strani 150. 404, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, če želite. Preverjamo 404, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 79 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 81 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 82 bomo kar elektronsko glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja, kompromis 82 je bil sprejet. Kompromis 83, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 84 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 85, kompromis 85, elektronsko bomo glasovali. Kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 87, elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, ni še konec glasovanja, zdaj pa je. Sprejeto. Predlog spremembe 439 na naslednji strani, verjetno na vaših seznamih. Kdo je za 439 proti? Vzdržani zavrnjeno. 440 za proti? Vzdržani zavrnjeno kompromis 88 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 89 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 447 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 448 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. 448 uh, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 90 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 91 za, proti, vzdržani sprejeto. 456, torej 456 za, proti, vzdržani sprejeto moramo preveriti. 456 bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 455. E, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 92. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 461 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 93 za, proti, vzdržani sprejeto, 465 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 465 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še glasovanje je v svežnju od 202 do 207. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje, ki bo poimensko glasujemo. The vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. Congratulations. Maybe the rapporteurs want to say two words. Yeah. yeah. Well, first of all, we calm down, ladies and gentlemen. First, I would like to. Najprej bi rad čestital obema poročevalcema, ali želite besedo? Ne. Zahvaljujem se eh, pod predsednikom iz odbora ITRE. Januarja 2018 bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala za vaše sodelovanje. S tem je naše seje konec.